konferenca predsednikov, ta je skoraj da zaključena. Preden pa začnemo s glasovanjem, ima gospa Forenza postopkovno vprašanje. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Hotela sem vprašati, ali bi bilo možno v skladu s poslovnikom, glede na to, da je gospod eh, Fe, Markus Ferber dejal, da bi trojka morala zauzeti Rim in prevzeti ministrstvo za finance, sprejemljivo. Rada bi spomnila kolega, da je italijanska republika utemeljena v ustavi, ki izhaja iz eh, odpora in eh, ne iz eh, nemškega liberalizma in vsekakor pa bi bilo dobro imeti manj euroskepticizma in socialne pravičnosti in prosil bi predsedstvo, da se izreče glede omenjene izjave. Hvala lepa. Zabeležili smo si vaš komentar. Imamo še eno postopkovno vprašanje gospe Garcia Perez. Gracias, presidenta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes zjutraj je Evropsko sodišče preklicalo odločitev parlamenta v zvezi z sankcijami proti Korvenu Mikeju, ko je užalil in napadal dostojanstvo evropskih žensk. Eh, lahko mu vrnejo denar, ne bo pa več eh, dobil vrnjenega dostojanstva. In urednot eh, Evropske unije so tudi spoštovanje do žensk. Spričo takšnih izjav, ki si jih je privoščil, se bo moral parlament še toliko bolj potruditi, da bo branil pravice žensk. Hvala. Sodba je bila ravno kar sprejeta in seveda bomo preučili še eno postopkovno vprašanje z vaše strani. Izvolite. Ja, ja, hotel sem odgovoriti Evropskemu parlamentu, ki mora predvsem braniti svobodo govora v lastnih vrstah, ob tem, ko cel svet poučujemo o človekovih pravicah. In nekoga kaznovati zaradi vsebine razprave v parlamentu je popolnoma nedopustno, tako da je ta sodba eh, sodišča velikanska eh, zmaga svobode govora v Evropski uniji in to me veseli. Hvala lepa. Še eno postopkovno vprašanje. Gospod Gualtieri, ne, ne, prosim, brez razprave zdaj na to temo. Kot predsednik odbora za gospodarske in denarne zadeve sem prebral z veliko zaskrbljenostjo, izjavo mojega prvega podpredsednika gospoda Ferberja, ki pravi, da bi morala trojka marširati, umarširati v Rim in prevzeti ministrstvo za finance. Oseba z takšnimi institucionalnimi pooblastili ne more govoriti takšne stvari, to je nesprejemljivo. In zato pričakujemo formalno opravičilo in umik teh nespremljivih trditev, kajti sicer bo zelo težko sodelovati z tem podpredsednikom v prihodnih dneh. Hvala lepa. Gospod Ferber, ste prosili za besedo? Ja, hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Nemška televizija me je vprašala, kaj bi se zgodilo, če Italija ne bi bila več plačilno sposobna. In na to sem korektno odgovoril, da če Italija ne bi bila več plačilno sposobna, potem bi morala, tako kot je običajno v evroobmočju, trojka poskrbeti. Ja, dovolite, da končam. Kolegi, ravno kar smo se veselili dejstva, da je Evropsko sodišče okrepilo svobodo govora in upam, da to velja tudi za vse tu v tem zboru. Torej, formulacija, ki jo je predstavil predsednik mojega odbora ni to, kar sem izjavil, to je morda prišlo do kakšne napake v prevodu. Povedal sem samo, kako stvari potekajo. Če boste zadevo prebrali v originalnem jeziku, zadeva ni tako slaba, kot se to zdaj predstavlja v Italiji. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili s temi postopkovnimi vprašanji in z vsem spoštovanjem prosim, da to obravnavate v odboru. Tam je najprej pravo mesto za to. Predlagam, da preidemo na glasovanje. Kolegice in kolegi, prosim, če prejdemo na glasovanje. Lahko glas, prejdemo na glasovanje? Hvala. Zdaj prehajamo na prvo poročilo in sicer razmere v Iranu. Resolucija v celoti, kdo je za, proti, sržani, sprej.